and also congratulations. Now we go over to our votes. First of all, gremo nazaj na glasovanje. Hvala lepa, gospod Kacin. Uh, najprej še gospa Beneš v zvezi s premembo uredbe 1927. Imamo glasovanje sprejeto zakonodajna resolucija je pa na poimenskem glasovanju. Začnimo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. In jasno je, da je to tudi sprejeto. Naslednja točka je eh, šest pobud za rezolucijo o Palestini. Glasujemo za rezolucijo v celoti, kdo je za, proti, vzdržani. Jasna večina, to je sprejeto. Čestitke. Naslednja je predlog rezolucije odbora za okolje o vrhu o zemlji Rio plus 20. Začnemo s četrtim odstavkom. Kdo je za, proti, zažani? Elektronsko bomo morali preveriti. Glasujmo elektronsko. Konec glasovanja. To je torej sprejeto. Odstavek 5, predlog spremembe 19, glasovanje po delih, kdo je za prvi del, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del tretji odstavek, tretji predlog spremembe, kdo je za, proti, sprejet. Osmi odstavek, gospod Lajnen ima ustni predlog spremembe kot vodja odbora. Hvala, gospod predsedujoči. Samo pojasnilo pravzaprav. Prav v zvezi z osmim odstavkom, ker je informacija tukaj zavajajoča. Namreč v starem besedilu piše iz concerned v angleščini, v zaskrbljeni zaradi osredotočanja na zeleno gospodarstvo kot enega od poglavitnih ciljev vrha v Riju in videti je, da je ta pristop concern preveč eh, zaskrbljujoče, se zveni preveč zaskrbljujoče, zato bi raje videli, da bi pisalo concerning, tako da nima negativnega prizvoka. To je torej eh, obrazložitev našim kolegom zelenim, ki so hoteli imeti pozitivni prizvok. Upam, da ste to vsi razumeli, ali je kdo proti, nihče potem pa lahko glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na 24. odstavek. Predlog spremembe 16. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25. odstavek. No, če želite, da preverimo, pa preverimo. Predlog spremembe 16. Preverjamo elektronsko. Glasujmo. Konec glasovanja. konec glasovanja. In to je jasno zavrnjeno, kolegi. Petindvajseti odstavek po delih za proti sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Tretji del za. Torej, tretji del za proti vzdržani Tokrat pa moramo preveriti. Preverjamo tretji del, glasujmo. Konec glasovanja. In to je sprejeto. Zdaj smo pri predlogu SVB 12. Kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe štiri. Za, proti, zdržani zavrnjeno. Bomo preverili? Prav. Preverimo za predlog spremembe štiri. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka ena odstavek 28 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 29 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, to je poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Tretji del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo elektronsko. Glasujmo o tretjem delu. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 34 poimensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. To je bilo sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe številka dveh, kdo je za, proti, zdržani, preverimo to elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno. Predlog spremembe 5, kdo je za, proti, zdržanih zavrnjeno. Gremo na odstavek 38 po delih, prvi del za, proti, zdržanih sprejeto, drugi del za, proti, zdržanih. Mislim, da bomo morali tole spet elektronsko preveriti. Glasujmo o drugem delu, konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 13, poimensko glasovanje, glasujmo. Konec glasovanja. In to je bilo zavrnjeno. In zdaj gremo lahko na izvorno besedilo 39. stavka, poimensko. Ne še? Ste imeli dovolj časa? Torej še glasujemo. Konec glasovanja. Yeah. Beyond your original text, yeah. Yeah. if you just announce yeah. the I'm afraid we have to start, we have to start again because as you can see. Bojim se, da moramo začeti še enkrat, ker ta eh, zaslon, kot vidite, še vedno kaže eh, 13. predlog spremembe, mi pa smo zdaj glasovali o 39. odstavku. Torej, glasujmo. Izvorno besedilo odstavek 39. Glasujte. Bodite potrpežljivi, kolegi. Torej, glasujemo. Zdaj pa konec glasovanja. In to je zbreto. Prav se vem, da šest v odstavku 40, to je za, proti, zdržani, zavrneno pet poddelih, v 40. stavku prvi del je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani. Preverimo to elektronsko. Glasujemo o drugem delu 40. odstavka. Konec glasovanja. In to je bilo sprejeto. Zdaj pa, prej v svojem besedem, poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14 gre za proti izdržanju zavrnjeno. Predlog spremembe 24 poimensko glasovanje glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. In zdaj gremo naprej na odstavek 47 po treh delih. Prvi del, kdo je za, proti. Nisem prepričan, kaj je bilo na levi strani. Ste za ali proti? Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto? Drugi del, kdo je za, proti? Pa preverimo tole elektronsko. Drugi del, odstavek 47, glasujmo, konec zasovanja. To je bilo sprejeto tretji del sedaj. Za, proti, zdržani. Mislim, da moramo to preveriti. Še vedno glasujemo v tretjem delu. Konec glasovanja. In to je sprejeto. Predlog sem imel devet poimensko. Glasujmo. Konec glasovanja. In to je sprejeto. Gremo takoj na predlog spremembe 23, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Odstavek 50, podeljih prvi del, za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani sprejeto. Bojim se, da moramo tole znova elektronsko preveriti. Glasujmo o drugem delu 50. odstavka. Konec glasovanja. In to je sprejeto. Odstavek 54 poimensko. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 59, kdo je za, proti, zažani. Žal mi je, da vas eh, moram spet elektronsko preveriti, glasujmo. Konec glasovanja. To je bilo tudi sprejeto. 60. odstavek po delih, prvi del poimensko. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, tudi poimensko, glasujmo. Konec glasovanja. Tudi sprejeto. 61 odstavek, kdo je za, proti, držani, moramo elektronsko preveriti. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 65. odstavek. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da to, kar lahko rečem, da je to zavrnjeno. No, prav pa preverimo. Glasujmo. Če pravite, da moramo preveriti, bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremem 21, kdo je za, proti, vzdržani, to je bilo zavrnjeno. Odstavek 67 za, proti, vzdržani, elektronsko preverimo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 10. Za? Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 71. Po delih prvi del poimensko, glasujmo. Konec glasovanja. In to je videti, da je sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Tole bomo morali elektronsko preveriti. Glasujmo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog so imeli 15, zdaj poimensko. Glasujmo, konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 80, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Mislim, da bi hoteli imeti natančen rezultat, glasujmo po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 87. Predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Odstavek 89 poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 93. odstavek poimensko. Glasujmo. Konec glasovanja. Tokrat je zavrnjeno. Odstavek 96 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani elektronsko preverjanje. Glasujmo. Konec glasovanja. Ne še. No, še vedno glasujemo. Zdaj pa konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11D. Kdo je za? Proti? zavrnjeno. 58 za, proti vzdržani zavrnjeno. Uvodna izjava K v dveh delih, poimensko v prvem delu, glasujmo. Konec glasovanja. Jasno sprejeto. Drugi del, spet poimensko, glasujmo. konec zasovanja. Tudi sprejeto. Sicer z majhno razliko, ampak vseeno. Sedaj pa dajem na glasovanje resolucijo z vsemi spremembami. Poimensko glasujmo. Konec glasovanja. And it's been clearly adopted. Jasno je, da je to sprejeto. Čestitke. Zdaj pa bomo glasovali o predlogu rezolucije odbora za socialne zadeve o prihodnosti Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Sedaj pa predlog spremembe pet v izvornem besedilu, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa izvirno besedilo v četrtem stavku, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog ena, depoimensko glasovanje, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na predlog s svojim besedem. Kdo je za? Proti? Zržani? Ni mi jasno, kaj se je zgodilo z srednjim delom. Še enkrat glasujemo. Kdo je za? Proti? vzdržani sprejeto. Predlog spremembe štiri poimensko glasujmo. Konec glasovanja. To je sprejeto. In sedaj o resoluciji kot celoti glasujemo za, proti, zažani, sprejeto. Naj čestitam avtorjem in še zadnje glasovanje danes, to je resolucija gospoda Dafa in drugih v skladu s pravilom 96. odstavek poslovnika o protokolu k partnerskemu sporazumu med Evropsko unijo in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju. Dajem besedo najprej gospodu Dafu. Gospod predsedujoči, ta predlog eh, želi posedovati ta protokol v mnenje, za, eh, sodišču v mnenje. In eh, poglavitni namen tega je preveriti skladnost sporazuma z našimi pogodbenimi obveznostmi v zvezi s poštovanjem mednarodnega prava. Napotitev tega v obravnavo sodišča pa ni v tem, da bi ne želeli spoštovati tega sporazuma, in eh, nočemo s tem vzpostaviti nekega presedana, vendar ima ta parlament povsem jasno dožnost, da ugotavlja in preverja integriteto vseh sklenjenih sporazumov. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod Daf. And we vote on the resolution as a whole. In sedaj glasujemo o resoluciji v celoti, poimensko glasujmo. Ste vsi imeli dovolj časa? Konec glasovanja. Zavrnjeno. To je bila zadnja točka, o kateri smo glasovali. Še vedno imam nekaj